mora dobiti podporo vsaj 40 poslancev iz vsaj dveh držav članic. Ni pa možno istočasno podpreti več kandidatur. Če bi kateri poslanec s svojim podpisom podprl več kandidatur, ne velja podpis k nobeni od teh, kar bi lahko seveda imelo za posledico tudi to, da taka kandidatura ni dopustna. Prav tako velja tudi, da ko se kandidatura enkrat uloži, ni več možno dodati ali umakniti podpisa. Z drugimi besedami, ko se enkrat odločite, se odločite. V skladu s tretjim odstavkom 219. člena poslovnika bom kandidature, ki izpolnjujejo vse navedene pogoje, predal odboru za peticije. To se bo verjetno zgodilo decembra, takrat ne bi potekala tudi zaslišanja kandidatk in kandidatov. Vsa zaslišanja kandidatk in kandidatov so odprta. Izvolitev pa bo potekala na plenarnem zasedanju januarja 2015. Službe generalne direkcije predsedstva pa so vam seveda na voljo za morebitna nadaljna vprašanja. Pristojni organi pa so mi posredovali tudi popravke petim besedilom, ki jih je sprejel parlament v skladu z 231. členom četrtim odstavkom, veljajo za potrjene, če v 24 urah po najavi ne dobim prošnje kakšne politične skupine oziroma vsaj 40 uh, eh, podpisov poslancev. Vse to pa bo na volje tudi na.